Še preden so padli zidovi v Evropi, preden smo vzpostavili monetarno unijo in odprli meje, smo eh, doraščali z velikim kinomato, veliko kinematografsko dediščino, ki nas je povezovala, ki nas je naredila bolj evropske. Smo edini parlament na svet, svetu, ki podeluje uh, um, nagrado za filme, vse filme, ki ste si jih lahko ogledali v zadnjih tednih. Vsi trije filmi so podnaslovljeni v 24 eh, jezikih in pokazali smo jih v vseh 28 državah EU. Bile so predstavitve in razprave v 46 eh, različnih mestih eh, skupaj z programom Ustvarjalna Evropa in želim se zahvaliti vsem, ki so um, spodbujali te prireditve, ki so omogočili avtorjem in režiserjem, da stopijo v stik z javnostjo in organizirajo ta dialog. Želim eh, spodbuditi te režiserje k njihovemu delu. Ko um, si ogledamo film, imamo pred sabo uh, zaključeno delo, vendar treba je um, vedeti, da je to seveda plot uh, eh, daljšega dela in prizadevanj. Pogosto je to povezano s tveganji. Režiserji in avtori se pogosto soočajo s tveganji in nevarnostmi pri delu. In um, potem je pogumno obravnavati vprašanja, ki včasih uh, niso. Um, Tako priljubljena in tudi to je izraz eh, svobode, um, izra, izražanja mnenja. Evropski parlament um, si, pri, si je prizadeval predvsem tudi za direktivo o avtorskih pravicah in pr, pravicah intelektualne lastnine in države naj bi to čim prej podpisale. Um, moramo biti zelo ponosni na um, kinematografsko proizvodnjo in zato želim povedati, naj živi evropska kinematografija in vse najboljše in zahvala režiserjem in vsem, ki so sodelovali pri eh, letošnjih filmih. Questa è la busta. To je zdaj ta kuverta. Allora. Bog obstaja. Ime ji je Petrunja in gospa Teona Stugar-Metevska. actually i prepared something pripravila sem kratek nagovor <clears throat> i ask you for your patience sorry it's very prosim vas za potrpljenje ker je to zame res zelo vznemirljiv trenutek petunia petru- Petrunja je drzna, upira se in njen pogum in odpornost eh, se dotakneta toliko src. V končni fazi pa gre tudi za boj za pravičnost, ki se nas vseh globoko dotakne. E, večkrat me politiki v Makedoniji kritizirajo, da so moja dela preveč politična. Mogoče je to res. Mene zelo zanimajo devijacije v družbi. In moja dožnost je, da izražam svoje mnenje in da govorim o problemih. E, to so tudi problemi, e, s katerimi se nihče včasih noče ukvarjati. Kako e, v končni fazi lahko gradimo boljšo družbo, če si ne upamo? Zato, da bomo to lahko počeli, pa potrebujemo tudi eh, prostor in možnost, da eh, javno izražamo svoje mnenja. Tukaj pozivam tudi vas, politike, v imenu ustvarjalcev in avtorjev z vseh koncev Evrope. Prosim, zagotovite nam eh, temeljno človekovo pravico, namreč pravico do izražanja in do mnenja. Hvala. Oleg Sensov je bil tukaj včeraj. Ta človek je pet let preživel v zaporu in tega ne bi smeli dovoliti v svetu, v katerem živimo danes. Nikoli več. In v tem je naš skupen boj, eh, boj nas ustvarjalcev, pa tudi vas politikov. Ohranjati moramo naše temeljne svoboščine, da se bomo lahko prosto in brez strahu izražali. Jaz sem ženska, makedonka in evropejka. In resnično verjamem, da je prihodnost Evrope v vključevanju, solidarnosti in ne v izključevanju. Je suis, je suis une femme. Sem ženska, sem Makedonka in Evropejka. In prihodnost Evrope je v solidarnosti in ne v izključevanju in sovraštvu. Najlepša hvala. Oh no, ja, mikrofon deluje, nadaljevati moramo, zato ker imamo danes tudi druge zmagovalce. Ja, Počakali bomo, da damo priložnost še drugim. Nimamo samo enega zmagovalca, Petruni čestitam, film mi je res všeč, ampak danes imamo tukaj tri zmagovalce. Naslednji zmagovalec pa je. Cold case Hammershot. Nerešeni primer Daga Hammerskjölda. Čestitke. don't leave now. Prosim, ne zapuščajte dvorane zdaj, ker imamo še tretjo nagrado in tretji zmagovalec. Je čudovit film, eh, veliko razprav je o tem potekalo tudi v tej hiši. Torej, naslednjo, tretjo nagrado bomo podelili kraljestvu. Rodrigo Sorogojen, eh, prosim, pridružite se mi.